razprava zaključena, o tem bomo glasovali ob 11.30 v četrtek. Sedaj pa gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za umestno poročilo gospe Hübner o finančni pomoči državam članicam, katerih valuta ni evro. Prosim poročevalko gospo Hübner, naj spregovori na voljo imaš 4 minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Reforme so se sicer doslej osredotočale na evroobmoče in to je povsem upravičeno glede na strukturo enotne valute, ampak z napredovanjem v druge reforme ne moremo pozabiti na to, da gre za integriteto skupnega trga in da je zato treba razmisliti tudi o o plačilno bilančni pomoči, ki mora vključevati tudi države zunaj območja evra, tudi kadar gre za finančno pomoč v makroekonomskem smislu. Treba je pogledati tudi eh, druge možnosti dostopanja do eh, kreditnih linij, tako v začetnih fazah kot eh, v poznejših fazah. S tem bomo le lahko dosegli finančno stabilnost in v dosedanjih izkušnjah s krizo smo že ugotovili, da se moramo zadev lotevati celovito. Ne moremo več odrekati pravice do pomoči državam zunaj evroobmočja, treba pa je seveda poskrbeti za ustrezni nadzor tako v predhodnem obdobju kot v obdobju po dodelitvi pomoči. Pomembni so tudi programi za makroekonomske prilagoditve in v vsakem primeru je nujna tudi preglednost, transparentnost celega procesa ob celoviti vključenosti medinstitucionalnega dialoga. Seveda bo vse skupaj temeljilo na zakonodajnem dvojčku, ki ima opraviti s proračunskimi zadevami in finančno pomočjo v evroobmočju. S tem eh, pa bomo tudi pokazali, da dejansko napredujemo v svojih prizadevanjih za harmonizacijo trga v Evropski uniji. Če bo bančna unija uspešna, potem bo treba tudi vse člane te unije enakomerno in enakopravno obravnavati. Zato pa je nujno potreben tudi enotni nadzorni mehanizem, kjer bodo morali biti pravice in dožnosti ter obveznosti jasno zapisane. Poleg tega bo treba tudi razmišljati o enotnih fiskalnih ureditvah in o preprečevanju nezakonitih zlorab, eh, tudi kadar gre za reševanje bank. Tudi EMS in druga orodja bodo lahko prispevala k oživljanju bank. Moj predlog pa je eh, vzpostaviti posredni instrument za dokapitalizacijo bank za države zunaj območja evra in s tem bodo lahko države članice tudi najele posojila s posebnim namenom dokapitalizacije bank. Glede evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo pa gre tukaj v bistvu za zadeve, ki jih že poznamo iz načrta za obdobje do leta 2020 za naslednja leta in eh, dolgoročno gledano, tudi če se bomo pogovarjali o spremembah v zvezi z EMS, bomo lahko predvideli tudi prihodnjo vlogo držav zunaj območja evra in eh, njihovo možnost, da svojimi prispevki eh, pomagajo k oživljanju celotnega območja Evropske unije. To bo tudi pomembno sporočilo, ki presega okvire instrumenta finančne pomoči, ker bomo le tako vsi skupaj imeli koristi od tega, to bo koristno tako za evroobmoče, kot za vse države članice in bo tudi v interesu skupnega trga. Hvala lepa, sedaj pa gospod komisar Oli Ren. Hvala lepa, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Eh, ne moram preveč povdariti pomena te zakonodaje. Želim se še zlasti zahvaliti članom odbora Ekon in tudi poročevalki gospe Hibnarjevi ter poročevalcem v senci in vsem političnim skupinam za konstruktivni dialog eh, ob delu na tem doseju v zadnjih tednih in tudi mesecih. Dosegli smo politični dogovor o dvojčku, to je zelo pomemben korak naprej, če naj okrepimo naš mehanizem stabilnosti in posodobimo vse sprejete ukrepe. Seveda pa obstaja tveganje, da se bomo preosko osredotočali na evroobmoče in zaradi tega je ravno komisija oblikovala novi program revizije ponovnega pregleda uredbe o plačilnih bilancah. Sedanja ureditev ni več sposobna držati koraka z razvojem situacije in eh, z vzpostavitvijo EMS-a in trajnih rešitev upamo na eh, boljše rešitev v prihodnosti, ker sedanja uredba ne upošteva dovolj dejanskih pogojev, ekonomskega upravljanja in eh, zato se bo treba resno lotiti dvočka in možnosti, ki jih omogoča. Predlog komisije presega dosedanje okvire in želi državam članicam omogočiti več finančnih instrumentov, nove linije, kot smo že podarili, nove možnosti za kreditiranje eh, in tudi nove pogoje črpanja kreditov. Prav tako hočemo doseči enake pogoje za države članice, tako znotraj kot zunaj evrobmočja. Cenjeni gospod predsedujoči, Naš pristop je izhajal iz nujnih potreb in izzivov, ki jih pred nas postavlja kriza. Pod novi instrumenti finančne pomoči Eh, pa bodo morali temeljiti tudi na novi zakonodaji, ki bo enake oblike delovanja omogočala tudi državam članicam zunaj evro moče, tako da jim ne bo boj s krizo otežkočen po nepotrebnem. Zato je seveda potrebno hitro in nujno zakonodajno ukrepanje in upam, da bo v tem smislu deloval tudi Evropski parlament. Hvala. There are speakers on behalf of uh, Political Groups. Hvala lepa. Sedaj so pa govorniki v imenu eh, političnih strank, v imenu EPP, gospod Markus Weber. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej se zahvaljujem poročevalki Danuti Hübner. Mislim, da je pripravila odlično poročilo. Resnično se je lotila bistva problema. Resno moramo veliko pozornosti nameniti temu. Namreč imamo veliko pravil na, pozro, na področju evropskih trgov, ampak Evropski parlament pri tem ne sodeluje dovolj. Zato smo pripravili umestno poročilo v zvezi s tem instrumentom in obžalujem, da je svet spet sprejel odločitev, da ne bo sodeloval pri tej razpravi, kajti ta razprava je v bistvu usmerjena k svetu in spodobilo bi se, da bi svet vsaj prisluhnil. Sedaj pa še nekaj v bistvu bolj v zvezi z Nemci v skupini ELS. Imamo pomisleke, gre za rekapitalizacijo bank, to je zauzelo zelo velik okvir, to bo vključeno v pogodbo o Evropskem mehanizmu za stabilnost, gre za vprašanje neporabljenih sredstev iz EFSM-a. Postavljamo si vprašanje, ali je res smiselno oblikovati neke vrste mešanico med državami evroobmočja in državami, ki niso v evroobmočju. Ne vem, ali gre to v pravo smer. Skupina ELS bo to potrdila, ampak kolegice in kolegi iz CDU, CSU se bomo vzdržali. Hvala, sedaj pa v imenu socialistov gospod Čutaš, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči komisar, kolegice in kolegi. Najprej se zahvaljujem gospe Hübner za izjemno dobro sodelovanje. Prav tako je bila zelo pripravljena v kompromis tega poročila vključiti tudi naše predloge. Predlagana uredba za finančno pomoč državam članicam, katerih valuta ni evro, naj bi zagotovila enake možnosti za vse, kajti finančna kriza je močno vplivala na vse države članice EU. Gre za povečane primankljaje, neravnovesja v zvezi z plačilnimi bilancami in druge težave za nekatere države že velja Evropski mehanizem za stabilnost, to je 500 milijard evrov. Države, ki niso v Evropi, imajo na voljo samo 50 milijard. Ta znesek je bil povečan iz 20 na 50, ampak vseeno je to mnogo manj od denarja, ki je na voljo državam v evromočju. Komisija naj bi v finančna posojila vključila podobne pogoje, kot veljajo za države evroobmočja. Zato podpiram zamisel, da bi vključili instrument za rekapitalizacijo bank za države, katerih valuta ni evro. Te države potrebujejo mehanizem za fiskalno zaščito. Seveda bi bilo najbolje, če bi upeljali mehanizem, ki omogoča neposredno rekapitalizacijo mank, zato da ne bo prišlo do razdelitve v enotnem trgu in s tem izgube konkurenčnosti za te države. Sedaj pa v imenu liberalcev gospod Schmidt. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa tudi Danuti Hübner, ki je upravila izjemno dobro delo in uspelo ji je, da je pripravila točno poročilo, ki ga lahko podpremo tudi mi. V času gospodarske krize je zelo pomembno, da Evropska unija ostane skupaj od severa proti jugu. In kar zadeva mene, je to najpomembnejša stvar od vseh. Komisar je prav tako to omenil. Čisto lahko se zgodi, da bodo države članice, katerih valuta ni evro, prav tako potrebovali pomoč, zato moramo zagotoviti takšne možnosti, da bodo države članice imele ustrezen dostop do pomoči. Ustvarili smo instrument za pomoč državam v evroomočju in to je prav gotovo nekaj, kar se je moralo zgoditi. Vendar, sedaj moramo posodobiti instrumente, ki so na voljo državam zunaj evroomočja. To je sedaj mogoče, vendar mislim, da bi lahko storili še več. Sploh, če prisluhnem gospodu Ferberju. Če bi to povedal v naši skupini, bi prav gotovo slišal odgovor, da če odpremo vrata za en instrument, si ne želimo, da bi rešitev, ki je ne želimo sprejeti, bila upeljana skozi zadnja vrata. Ne gre za to. Tega torej ne moremo podpreti. Imeli smo obsežno razpravo in na koncu smo pripravili dodatek. Mislim, da bo Danuta Hübner ta dodatek cenila in upamo, da bomo vsaj v sedmem odstavku, ko pišemo, da je udeležba v FSFM-u in ESM-u trajnostna in da to pomeni, da bodo države torej morale sodelovati, da je to kompromis, s katerim bomo potem lahko podprli poročilo gospe Hübner. Hvala. Hvala, sedaj po imenu EKR, gospod Zile. Hvala lepa tudi sam se želim zahvaliti kolegici Hübner. To poročilo je poskus, da bi v času krize organizirali instrument za pomoč državam, katerih valuta ni evro. Imamo instrumente, kot so naprimer preventivne pogojne kreditne linije in tako naprej. To je dobro. Države članice v V okviru SSM-a so sedaj lahko vključene tudi v ESM in to bo sedaj na voljo tudi državam članicam zuna evroobmočja. Treba bo še premagati določena pravna vprašanja. Plačila v okviru EFSM-a bodo prenesena v nov instrument. To je instrument oziroma ukrep, ki ga države donatorke zavračajo. Države članice, ki so zunaj evroobmočja, bi se lahko priključile tudi instrumentu za reševanje bank. To je prav tako zelo pomembno. Naša skupina bo pri tem glasovanju glasovala ločeno, sam bom glasoval za poročilo, drugi kolegice in kolegi bodo proti. V vsakem primeru pa upam, da se ne bo zgodilo to, kar je povedal gospod Ferber, namreč, da bo poročilo zavrnjeno. Hvala, sedaj pa Nikolaus Šuntis. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moja skupina prav gotovo ne bo podprla poročila gospe Hübner in razloga sta dva. Prvič, zato ker gre za poskus strani komisije, da bi spremenili pravila za plačilne bilance držav, ki so zunaj evromočja. Problemov pri tem je več. Parlament v tem mandatu ni imel možnosti, da bi vplival na vsebino ali predložil predloge sprememb. Mislim, da se s tem strinja tudi poročevalka. Mi smo tukaj le zato, da pomagamo, imamo v bistvu samo simbolično vlogo. Prav nič vsebinskega ne moremo storiti. Kolegice in kolegi, vprašanje je, kako komisija pride do teh odločitev, kako uvajajo novo zakonodajo in kako zaobidejo Evropski parlament. Poročilo in predlog pravita, da so ti ukrepi, ti podporni mehanizmi in ta orodja nekaj, kar se bo uporabljalo tako, da bodo države članice zunaj evromoča in države članice v evromoču deležni in deležne enake obravnave. Po našem mnenju je to samo dimna zavesa. Komisija si dejansko želi uvesti neoliberalni sistem in vplivati na države zunaj evroobmočja. Vsi vidimo, kaj se dogaja z državami v evroobmočju, Portugalska, Grčija in tako naprej. Torej, kakršnakoli enakost bi vodila v več brezposelnosti, več vrčevalnih ukrepov, zato ne bomo za to in zato bomo proti. Hvala lepa, naslednji Galpelc za dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Iz vsega srca želim čestitati Danuti Hübner, mislim, da je pripravila res odlično poročilo. Opravila je tudi zelo dobro delo. Imamo države članice v evroobmočje in države članice zunaj evroobmočja obe skupini držav članic so bile prizadeti, so bili prizadeti zaradi krize. In pojavlja se vprašanje, ali lahko izvajamo enotno gospodarsko politiko ali ne. Premostiti moramo torej vrzel med obema skupinama držav članic. Temu namenu je namenjeno to poročilo. Gre pa tudi za to, da bi poenostavili instrument eh, plačilnih bilanc oziroma plačilno-bilančni instrument. Trenutni problemi so takšni, da jih bomo morali rešiti v več korakih. Oblikovati moramo različne sklade, delati pa moramo na trajnosti in na solidarnosti v času krize moramo imeti disciplino na področju plačilnih bilanc. In to disciplino moramo zapisati včasih tudi v ustavo. Pomikamo se torej v smer, kjer bi lahko bile dokapitalizirane tudi banke v državah članicah zunaj evroobmočja. Tako bodo dolgovi oziroma zadožite držav članic postavljeni na trajnostno pot. Mislim, da lahko računamo na zmerne korake naprej tudi v država članica zunaj evromočja. V tem kratkem poročilu ni bilo mogoče obravnavati vseh podrobnih vprašanj, to je jasno, ampak v dokončni zadnji obliki uredbe, bo treba urediti tudi te podrobnosti. Čestitam še enkrat in prav gotovo bomo za. Hvala. Hvala, sedaj pa za minuto, gospod Tabajdi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se z poročilom Danute Hübner in to v celoti. Države članice zunaj evroobmočja, torej tudi Mačarska, morajo biti deležne pomoči, tako kot države v evroobmočju kaj te države članice evromočja so deležne pomoči. Dobro. Na mačarskem, na češkem ali na polskem bi se lahko zgodilo, da bi imele matične banke izpostave tudi v drugih državah in tako bi se izpostavile bankrotu. Kakorkoli že podpiram predlog eh, gospe Hübner in Mislim pa, da ne bodo vse države članice deležne enake obravnave. Če ne bomo poskrbeli, da se to popravi, potem se lahko pojavi nevarnost, da Evropska unija razpade. Ne moremo si privoščiti razpada na države evroobmočja in države zunaj evroobmočja, kajti to bi lahko pomenilo tudi konec Evropske unije. Hvala lepa, sedaj pa Gustafsson. Minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči v svetu zunaj parlamenta. Plačevalne ukrepe Evropske unije uničujejo socialno državo. Ljudje živijo v revščini, v mizeriji in oropamo jih njihove prihodnosti. Vse samo zaradi oske usmerjenosti trojke, ki ne obravnava celotnega gospodarstva, ampak ima v mislih samo fiskalna pravila. Številni si želimo videti spremembe, nekateri vid želimo da bi prevladali ljudje, ne pa denar. Ampak v parlamentu je vse po starem. Še vedno govorimo o enem in istem. Ta predlog ni nič drugega kot ponovitev tega, kar velja za evroobmoče. Ampak sedaj bo ta politika vrčevalnih ukrepov izvožena na države zunaj evroobmoča. Torej, če bodo države zašle v težave, jih bomo udarili z neoliberalnim kladivom. Vedno bomo tako končali v težavah. Hvala. Gospod Šmit bi vam rad zastavil vprašanje, ali boste odgovorili na vprašanje. Gospod Šmit, izvolite. Eh, ja, ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospoda Gustafsona želim samo nekaj vprašati. Kje v poročilu gospe hm, Hübner so zapisane kakršne koli bolečine, težave. In tega ni v poročilu gospe Hübner. Na kratko ste povzeli besedilo, ampak mislim, da ste zadeve razumeli popolnoma narobe. Gre za ljudi, gre za premagovanje krize. Če ljudje ne morejo premagati krize sami, morajo biti izpostavljeni enakim pogojem pomoči kot vsi ostali. Tako je Švedija, Švedska premagala svoje težave v 90-ih. Kje je govora o kakšnih bolečinah. Zanima me, kje je gospod Schmidt čepel zadnjih pet let. Prav gotovo niste bili tukaj, kajti ta politika je ena in ista stvar. Če vzamemo te makrofinančne ukrepe, ki se uporabljajo kar počez in enaka pravila uporabimo za nove države, ali menite res, da je pošteno, da so enaki pogoji uvedeni za vse, za mm, države članice evroobmočja in države zune evroobmočja. Gre za enake varčevalne ukrepe in zašli bomo v enake težave. Če režemo javni sektor, če režemo pokojnine in plače, bomo zašli v težave. Gospod Leo Kekuš. V zadnjih par letih smo evropski oblikovalci politik v odziv na pritiske in posledice ekonomske in finančne krize uvedli več novih instrumentov za finančno pomoč državam evroobmočja. začasni sklad za zaščito evra ki mu je sledila ratifikacija evropskega mehanizma za stabilnost sta bila postavljena kot požarni zid za zaščito evra. ekonomska kriza in finančne težave nekaterih držav članic na območju evra so namreč eu postavile pred nujno zahtevo po oblikovanju posebnega finančnega mehanizma ki bo lahko učinkovito preprečeval širjenje krize temu mehanizmu eh, imenovanemu tudi plačilna bilanca ki ureja finančno pomoč za države članice izven evroobmočja pa nismo uspeli nameniti dovolj pozornosti. ključno je zato da ob napredku ki smo ga dosegli z nedavnim stupekom dvojčkom eh, in nove postavke iz eh, ferreira poročila uskladimo z novim instrumentom za eh, zagotavljanje finančne pomoči eh, državam članicam katerih evro ni valuta. v luči tega v bistvu pozdravljam vključitev navedbe o analizi koristi in stroškov za javne naložbe prav tako je pomembno da tudi instrument plačilne bilance za države brez evra vključuje nadzor eh, nadziranje kakovosti javnih financ vključno z določbami in vplivi predvidenih proračunskih ukrepov za dosego ciljev Europe 2020. Hvala. Hvala lepa, gospod Stolajn, za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Moja država Romunija je bila prejemnica finančne pomoči strani Evropske unije v zelo težkih časih trenutne krize. Rad bi izrazil svojo hvaležnost vsem državam članicam Evropske unije, tudi evropskim institucijam, ker so nam to pomoč takrat zagotovili. Vendar pa, ko pride do težav, tiste države, ki niso del evroobmočja, menijo, da nimajo istega dostopa do celotnega nabora finančnih instrumentov v primerjavi s tistimi državami, ki so del evroobmočja. Posledično popolnosti podpiram predlog gospe Hübner, naše poročevalke, ki pravi, da moramo v poročilu izpostaviti ta vidik. Predvsem podpiram predlog, s katerim naj bi oblikovali poseben finančni instrument za dokapitalizacijo bank ta instrument eh, mora biti pogojevan, namreč eh, potrebujemo trdno monetarno, finančno in gospodarsko podlago in ukrepe na tem področju. Hvala, gospod Odi je naslednji. <clears throat> Merci, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Želim se navezati na pohvale našemu kolegu in prav tako je treba čestitati tudi vam, gospod komisar, za vse dobro pravno delo in prizadevanja na področju stabilnosti. Vsi se zavedamo velikih finančnih težav povezanih s očilnimi bilancami država, ki niso v, v evroobmočju in To izhaja tudi iz 43. člena pogodbe, ne glede na to, da so tam postavljene tudi konkretne omejitve v konkretnih zneskih, se vendarle postavlja vprašanje, ali je res vse odvisno od samega izvajanja določenih ukrepov. Tudi kadar gre za čezmerne primankljaje eh, in za vse cilje, ki smo si jih zastavljali od leta 2002 naprej, se sprašujem, če imamo nek mednarodni eh, sporazum med državami članicami, torej gre za evropski mehanizem stabilnosti in če upoštevamo še vse druge mehanizme, na katerih temeljita predlog, eh, ki ste ga že preomenili, to so vendarle mehanizmi, ki izginevajo pravzaprav. Prav. Zakaj? Potem govorite o tej eh, pravni podlagi iz 53. člena. Potem se tu postavlja še vprašanje, kako se da to povezati z gospodarnim upravljanjem, s motornim vodenjem gospodarstva, ker tukaj eh, ne vidim prave povezave eh, s samim sporazumom o stabilnosti. In če pogledamo potem še šesti člen, ki zavezuje države k eh, določenemu nadzoru, čeprav so države vendarle suverene. Hvala lepa, sedaj pa gospod Balčedis. Še... Najlepša hvala. Tudi sam, sam bi se rad zahvalil poročevalki za oblikovan predlog. Mislim, da ta uredba in njena predelava prihajata v pravem času določene države članice potrebujejo pomoč, eh, ker so razmere zelo težavne. Če pa se sedaj ozrem na dokapitalizacijo bank, tukaj moramo imeti dosleden, odprt pristop. Veliko govorimo o tem, kaj eh, naj bi bila funkcija, naloga bank. In eh, ta vloga je nedvomno zelo pomembna v luči trenutne krize. Vsi finančni dokumenti morajo zato govoriti o večji odgovornosti tistih, ki banke upravljajo. Ravno tako je tukaj pomembna Evropska centralna banka. Okrpiti moramo njen mandat. Če želimo rešiti vprašanje stečaja bank, bodo države članice morale tukaj revidirati določene kazalnike, ker pomeni, da države članice in tudi davkoplačevalci bodo morali kriti izdatke. Preden bomo pričakovali, da bodo nove določbe komisije upoštevale ravno to odgovornost bančnega sektorja. Sedaj, catch the eye, pritegnite pozornost predsedujočega, pet govornikov se je prijavilo. Gospod Mikolašik je prvi za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, kolegice in kolegi. Globarna gospodarska kriza je nedvomno pustila posledice in sledi v vseh državah članicah v tem trenutku še nismo sposobni iziti iz recesije. Tukaj ne smemo razlikovati med državami evroobmočja in drugimi, ki niso del evroobmočja, ker imamo vsi iste težave. Zato moramo biti previdni, ko sprejemamo takšne ukrepe, ki bi lahko imele za posledico še večjo makroekonomsko neravnovesje. Tudi nova bančna unija bo pomemben instrument v prihodnosti, tako bomo lahko bolje reševali podobne finančne težave, ki smo jim trenutno priča. Ravno zato je zelo pomembno, da članice bančne unije imajo dovolj sredstev na razpolago, da bodo lahko zavarovale stabilnost svojih valut tako da bo bančna unija dodana vrednost za vse države članice in Evropsko unijo. Zato potrebujemo sredstva za čas krize in to mora biti na voljo vseh. Dziękuję panie prezydence. Magyarország ugyan nem tagja az euróvezetnek, pénzügyi stabilitásunk mégis... Najlepša hvala, gospod Banki. Ko govorimo o stabilnosti evroobmočja, tukaj moramo pravzaprav upoštevati celoten vidik, upoštevati moramo proračunski vidik in v preteklih treh letih smo na Mačarskem imeli velike težave. Od leta 2010 eh, raste zadolženost, ampak določene stvari eh, smo spremenili v pravo smer. Samo štirim državam je to uspelo. Država članica ni bila deležna nobene zunanje pomoči, čeprav leta 2010 smo bili v veliko večjih težavah primerjavi z Grčijo. Krizno upravljanje je bilo tukaj izjemno brez primere, ampak tudi za nas je zelo pomembno tudi to, da lahko smo deležni te podpore. Torej, da tukaj ne razlikujemo med državami evroobmočja in drugimi. Gospod Paška je naslednji. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisár popolnoma običajno in naravno mora biti, eh, da nudimo pomoč tako tistim državam, ki so del evroobmoča, kot tudi tistim, ki niso del eh, tega. In mislim, da v tem trenutku Evropski mehanizem za stabilnost neustrezno pomaga tistim državam, ki niso del evroobmoča. In gospa Hübner govori o dveh možnostih v svojem poročilu o tem, kako rešiti problem dokapitalizacije bank za tiste države, ki nimajo evra. In ko govorimo o pravni varnosti, mislim, da bi bilo veliko boljše, da upoštevamo vidik, na podlagi katerega bi lahko spremenili eh, pogodbo, ki ureja vzpostavitev Evropskega mehanizma za stabilnost, kar pomeni, da bi lahko države članice uplačale kapital, čimer bi poskrbeli eh, za to, da bi imeli na voljo reševalni mehanizem za dokapitalizacijo bank. Potem pa je tukaj še ena možnost, ki se navaja, ampak to ne bi bilo najbolj ustrezno za dokapitalizacijo bank. In mislim, da bi tako samo zaostrili razlike med tistimi državami, ki imajo evro in med drugimi državami, ki ga nimajo. Gospa Vasesku. Najlepša hvala. Revizija trenutne uredbe lahko tistim državam članicam, ki niso del evroobmočja, pomaga, da oblikujemo iste instrumente, ki so na voljo tudi tistim državam, ki evro imajo. Romunija je bila ena izmed prvih držav, ki je tudi koristila to pomoč eh, zaradi te pogojne kreditne linije. Romunija je tako stabilizirala javno finančni sistem in sprožila zelo pomembne reforme. Politični stroški so bili relativno visoki, ampak Romuniji je uspelo zmanjšati proračunski primankljaj, tudi državni dolg smo ustrezno obvladali. Ampak trenutno smo izpostavljenimi določenemu tveganju, namreč določene določbe iz porazuma z EMF-om in Evropsko unijo socialistična vlada morda ne bo mogla spoštovati, kar pomeni, da bi tako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 našim gospodarstvom, javnemu dolgu in stopni zadolževanja. To velja tako za države evroobmočja, kot tudi za tiste države, ki niso del evroobmočja. In v tem trenutku se lahko to eh, tveganje širi. Da pa bi to tveganje zaezili, se mi zdi nujno, da so tudi te, državic, te države članice, katerih valuta ni evro, postanejo del mehanizma ESM in da lahko tudi one črpajo iz instrumentov za dokapitalizacijo bank. Velika večina teh držav ima velike težave pri dostopu do finančnih instrumentov Evropske unije. Ravno zato okrepljena finančna pomoč znotraj evropskega mehanizma bi nam omogočila, da tako izboljšamo upravne zmogljivosti teh držav, tako bi lahko bolje črpali evropska sredstva. Najlepša hvala criza financiară a influenat considerabil evoluia bugetelor statelor. finanina kriza je vplivala na proraune drav lanic posledino pa smo sprostili petdeset milijard evrov za tiste drave ki se soočajo s teavami. del teh Težav ima tudi moja država Romunija. Vendar pa obstajajo določene težave pri izvajanju omenjenega mehanizma. Zakaj države članice, katerih valuta ni evro, nimajo dostopa do istih finančnih instrumentov, ki so jih deležne države članice v evroobmočju? Tukaj mislim, da moramo oblikovati enake konkurenčne pogoje. Ampak trenutni mehanizmi so preveč kompleksni in eh, zadeve dodatno otežujejo. Torej, to velja tako za plačilno bilančni instrument, kot tudi za druge instrumente. Tukaj lahko delujemo eh, tako, da izboljšamo absorpcijo sredstev in da zmanjšamo opravne overe. Zdaj v popolnosti podpiram predlog gospe Hubner in ji čestitam, ker je pripravila izjemno poročilo. Najlepša hvala, sedaj bomo zaključili to razpravo. Za to besedo predajam komisarju Renu. Izvolite. You, Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej bi se vam rad zahvalil, ker je bila ta razprava zelo vsebinska. Tudi tema je izjemnega pomena za Evropsko unijo, za celotno Evropsko unijo. popolnosti podpiram povdarek gospe Hübner, ki pravi, da mora Evropska unija ostati enotna. Tudi gospod Ole Schmidt eh, je izrazil kar nekaj eh, grožen v svojem prispevku. Trenutno ne vemo, kaj se bo zgodilo v svetu, kakšno je njihovo stališče, kar v tem trenutku se pogajalski proces še ni zaključil. Stališče Evropskega parlamenta je zato dobrodošlo, ker bomo lahko dali dodaten zakon razpravam v svetu. To priložnost bi rad izkoristil tudi, da bi pozval svet, da nadaljuje z razpravo v zvezi s tem vprašanjem. Ravno tako bi se rad zahvalil gospodu Stolajanu, tudi gospodu Odiju, ker sta se navezala na izkušnje, ki jih je imela Romunija, ki je pozitivno izkoristila plačilno bilančni instrument, tako je stabilizirala svoje javne finance in gospodarstvo Romunije je okrevalo. V zadnjih letih pa sta Mačarska in Latvija izkoristila, izkoristili sredstva iz evropskih programov. Kar zadeva latvijsko izkušnjo, se mi zdi, eh, da je ta nazorna. Poštevati eh, moramo tudi Evropsko unijo in eh, tudi ta kriza, globalna kriza je Latvijo zelo prizadela. Ampak tudi mednarodna finančna pomoč, tudi plačilno bilančni instrument Evropske unije sta pomagali. Tudi mednarodni denarni sklad, potem skandinavske države. zelo drzen program gospodarskih eh, reform je bil sprejet, eh, tudi fiskalne prilagoditve. Zdaj je Latvija okrevala, gospodarstvo raste, izkoristila je sredstva iz programa in vse več novih delovnih mest je Latvija ustvarila. Ne bom rekel, da ni težav, seveda težave so. Preoblitveni program je bil poln izzivov, ampak jasno je, da je Latvija sprejela reforme in da okreva tudi zaradi podpora in pomoči Evropske unije. Danes je Latvija resna kandidatka za vstop v evro območje in bo tako sledila tudi Estoniji. Ker pa zadeva določena vprašanja, ki so bila povezana s pravno podlago, gospod Džontis 352. člen pogodbe ste omenili, to je bil vaš predlog. Govori se o usklenih postopkih sodelovanja. Gospod Udi, vaše vprašanje je bilo relevantno. Ko govorimo o komisiji, ko govorimo o uradnikih, se bomo potrudili, da bomo poiskali bolj konkreten odgovor na vaše vprašanje. Zato bom to posredoval pristojnim službam. Ja. Naj omenim tudi solidarnost evropskih držav, Evropske unije. Ravno ta in podobni mehanizmi solidarnost omogočajo in tako bomo podprli šipkejše države in njihovo prebivalstvo. To pa lahko dosežemo samo tako, če bomo stabilizirali gospodarstvo, s čimer bo gospodarstvo raslo in ustvarila se bodo nova delovna mesta in to je tudi bistvo te reforme. Najlepša hvala, spoštovani gospod komisar. Gospa Hübner, kot poročevalka, dve minuti vam dam za zaključek razprave. Hvala, zelo kratko, odzvala se bom na dva komentarja gospoda Ferberja iz skupine ELS, ki ga je skrbela dokapitalizacija bank oziroma dostop eh, do. Eh, držav, do teh sredstev držav članic. Naj omenim, da je Evropski parlament nedavno podprl tako imenovani opt-in mehanizem, mehanizem vključitve za države članice, katerih valuta ni evro. To velja za enotni nadzorni mehanizem. In vemo, da bomo priča priporočilom strani nadzornikov, da so to določene zahteve, ki bodo morale biti spoštovane, če ne bi se banka dokapitalizirala. Tako da mislim, eh, da naša odgovornost mora iti onkraj ESM-a e in vprašati se moramo, kako lahko pomagamo tudi tistim državam članicam, katerih valuta ni evro, kako bi lahko imeli sredstva z dokapitalizacijo bank na podlagi posojil. Potem govorili smo o prenosu iz EFSM-a, eh, e e eh, ki bo kmalo prenehal delovati in bo na njegovo mesto vstopil ESM. To pa ni prenos preostalih sredstev, ampak govorim o zmožnosti najemanja kreditov in zadolževanja. To je bistvo. Ob koncu hvala vsem, s katerimi sem lahko v zadnjih dveh ali treh mesecih sodelovala. Sodelovanje mi je bilo veliko zadovoljstvo. Hvala tudi vsem tistim, eh, ki ste s svojimi prispevki obogatili to današnjo razpravo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. S tem zaključujemo razpravo, jutri pa bomo o tem glasovali. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je ustno vprašanje za komisijo, zadeva regionalno državno pomoč.